Začenjamo z našim sestankom. Prva točka danes popovden se nanaša na sporočila koordinatorjev sestanka 29. septembra. To ste dobili tudi po elektronski pošti. In glede na to, da ni bilo nobenih pripomb, lahko rečemo, da so ta sprejeta. Zdaj pa prehajamo na glasovanje. Seveda vas vse prosim, da uporabljate glasovalne kartice. Gotovo bomo imeli kako glasovanje, kjer bo predvsej dobro ravnovesje znotraj odbora in bo to potrebno preverjati. Začenjamo kar z ugovorom kolega Eichhauta. Gre za ogovor v skladu s členom 106. Vabim vas, da glasujete. Glasujemo. E il voto elettronico, quindi... Glasujemo elektronsko. Zato vas prosim, da podate svoj elektronski glas. Ste vsi oddali svoj glas. Lahko zaključimo z glasovanjem. predlog je zavrnjen. 34 glasov proti, 30 za, 3 vzdržani. Adesso andiamo alla osservazione sempre regola 106. Sedaj pa ponovno člen 106, uredba komisije o nadomestitvi preloge 3 k direktivi 2008 skozi 98 Evropskega parlamenta in sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv. Avtorica je kolegica Köstinger. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi oddali svoj glas, potem je glasovanje zaključeno. Predlog je zavrnjen z 39 glasovi 21 za in 7 vzdržanimi. Zdaj pa prehajamo k točki 12. Tudi tu imamo ugovor kolegice Kostinger in sicer v skladu s členom 106. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen s 40 glasovi, 20 glasov je za in 7 vzdržanih. Hvala. Eh, Andiamo al punto. Prehajamo na točko 13. Pri 13. točki gre za mandat za pogajanja. Gre za direktivo, s katero naj bi zmanjšali potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk besedo, dajem kar takoj poročevalki gospe Auken. Much, Hvala. Kolegi, glasovali bomo o plastičnih vrečkah. V zadnjem mandatu smo uh, opravili dobro delo, uh, dosegli dober kompromis veliko političnih skupin ga je podprlo. Zdaj pa upam, da boste lahko podprli ta pogajalski mandat, zato da bomo lahko čim prej začeli s pogajanjem svetom. Hvala. Naj vas spomnim, da je potrebna tu absolutna večina. Glasujemo. Il PPA e in... V tem trenutku ima ELS en glas preveč, tako da prosimo enega nadomestnega člana ELS, da izvleče svojo kartico. Hvala. Glasovanje je zaključeno. 68 za, voto più forte di così, collega Auken. Collegica Auken, boljšega risultata si ne bi mogli želeti. Delegacija, ki se bo deležila trialoga, bo sestavljena iz kolegice Auken. Tudi sam kot predsednik odbora, potem Olveni za LS, Bonafé za socialiste, Girling za ECR, Gerbrandi za Alde, Forensa za GUE in Evi za EFDD. Andiamo adesso. Sedaj pa prehajamo na točko 14. Iščemo še našega kolega Farijo. Besedo dajem takoj poročevalcu, ki nam bo predstavil to točko. Izvolite. Čemen, um, hvala lepa, gospod predsednik. Tako kot kolegica Auken, bom tudi jaz prosil za vašo podporo za spremljanje emisije oglikovega dioksida iz pomorskega prometa. res upam na vašo podporo. Hvala. Tudi v tem primeru potrebujemo absolutno večino za to, kar začenjamo z glasovanjem. Tutti, possiamo... Ste vsi oddali svoj glas, lahko zaključimo z glasovanjem. 59 za, 7 proti, 3 vzdržani. Pogajalska ekipa bo naslednja. Kolega Farija, predsednik, torej jaz sam, Kristofer Felner za LS, kolegica Gutland za socialiste iz skupine ECR še nismo dobili imena. Kolega Duncan za ECR, dobro. Potem kolega Abouns za GUE, kolegica Lovin za Zelene in kolega Fronte za EFDD. Adesso andiamo al Prehajamo na naslednjo točko, točko 15. In sicer v pričakovanju konference COP20 v Limi imamo ustno vprašanje za komisijo in svet, ki se nanaša na zasedanje Združenih narodov leta 2014. Tudi v tem primeru, no, upam, da ste vsi prejeli to ustno vprašanje, lahko glasujemo z dvigom rok, to mislim, da bo kar enostavno, kdo je za. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. tudi drugo ustno vprašanje svetu, tudi to sprejmemo z dvigom rok. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Andiamo al eh, punto successivo. Naslednja točka dnevnega reda. Evropski semestr za usklevanje gospodarskih politik izvajanja prednostih nalog za leto 2014. Poročevalec oziroma pripravljalec mnenja je bil kolega Gerbrandi. Želite besedo? Ne, bomo glasovali kar neposredno. Glasujemo torej kar takoj. Začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe ena. Poročevalec je proti. Za. Glasujemo z dvigom rok. Kdo je za? Kdo je proti? Preverimo. ste vsi oddali svoj glas, lahko zaključimo z glasovanjem. Zavrnjeno. 36 glasov proti, 32 za, nihče se ni vzdržal. Predlog spremembe 2, ki je kompatibilen s prvim predlogom spremembe, poročevalec je proti. Kdo je za? Proti. Zdi se mi, da so številke enake kot prej, ampak preverimo, da bomo prepričani. Glasujemo elektronsko. Ste vsi oddali svoj glas? Lahko zaključimo z glasovanjem. Zavrnjeno 34 glasov proti, 31 za, 3 vzdržanje. Predlog spremembe 3, kolegice Konečne. Kdo je za? Kdo je proti? Zdi se mi, da so glasovi enaki kot prej, tako da je to zavrnjeno. Predlog spremembe 4, kolega Iva Skjeviča. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Kolega Mela, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 6. Kolegice Konečne. Za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena petih političnih skupin. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Kompromis dve ponovno pet političnih skupin. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprijeto. Predlog spremembe 9 kolega Iva Skijeviča. Kdo je za? Nihče ni za. Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Amandma 10, kolegice Girling, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Kompromis 3, petih političnih skupin, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? sprejeta. Predlog spremembe 12, kolegica Konečne. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zavrnjeno? Se upravičujem, jaz sem se zmotil. Predlog spremembe 13. Gramatikakis. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Kolega Gerbrandija. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeta. Predlog spremembe 15. Kolegica Gierling. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeta zavrnjena. 16. Kolega Mela. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 17. Kolega Skrlec.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 Glede na to, da sta predloga spremembe 15 in 16 bila zavrnjena, glasujemo o 17. Gospod Škrlec, kdo je za 17? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. 18. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. 19. Kolegica Konečna, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 20. Girling, kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? sprejeta. 21. Kolegice Gerling, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 22. Škrlec za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 23, Gerbrandi za proti, vzdržani, sprijeta. 24, Škrlec za proti, vzdržani, preverimo. well balanced. Avete votato tutti? Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je s tem zaključeno. Sprejeto. Petindvajset odpade, šestindvajset. Kolegice Gerling, kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. 27. Pedičini v dveh delih. Najprej prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Drugi del je s tem brezpredmeten. 28. Škrlec. Za. Chi è contro? Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. 29 škrlec za, proti, vzdržani, sprijeto. 30 škrlec za, proti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 vzdržani. Tudi tokrat preverimo elektronsko. Avete votato tutti? Ste vsi oddali svoj glas, zaključujemo glasovanje. Sprijeto. Adesso tutti... Vsi ostali predlogi sprememb 32 in 33 sta brezpremedna, sledi kompromis 4. Kdo je za? Kdo je za kompromis 4? Proti? Se kdo zdrži? Sprejeto. Vsi ostali predlogi sprememb so s tem brezpredmetni, zato bomo sedaj elektronsko pravili še končno glasovanje. Glasujemo. possiamo chiudere il voto. Lahko zaključimo glasovanje. Mnenje je sprejeto s 53 glasovi za. Čestitke poročevalcu. Prehajamo na točko 17. Zaključili smo z glasovanjem in prehajamo na točko 17. Govorili bomo o konferenci v Limi o podnebnih spremembah. Con uh, alcuni colleghi. Kar nekaj kolegov imamo. Že res, da smo zaključili z glasovanjem, ampak tisti, ki vas zanima ostati, prosim, da ostanete, ostali odidite, tako da bomo lahko nadaljevali z delom. Kdor odhaja, naj prosim odide potihem, da bomo lahko v odboru nadaljevali z delom. Come rapporter. Kot poročevalec bom naredil kratek uvod glede predloga za resolucijo, ki smo ga pripravili, potem pa seveda bomo skupaj z ostalimi soporočevalci slišali tudi ostale. V tem osnutku predloga resolucije obravnavamo nekatere vidike, ki jih tradicionalno obravnava Evropski parlament v okviru mednarodne razprave o podnebnih spremembah, je osnutek predloga resolucije predstavil bolj ambiciozen vidik v primerjavi z končnim stališčem Evropske unije za konferenco podpisnikov COP20 v Limi. Nujnost ukrepanja. Vse države morajo bistveno znižati svoje emisije toplogrednih plinov. Te emisije po mednarodnem panelu za podnebne spremembe morajo doseči k malu vrhunec. Potem pa naj bi se emisije do leta 2050 zmanjšale za 50 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Na koncu pa naj bi ohranili zmirno verjetnost, da bomo globalno temperaturo oziroma zvišanje ohranili pri dveh stopinjah v primerjavi z predindustrijsko dobo. Konferenca v Limi bi morala obravnavati glavne elemente mednarodnega dogovora, ki je predviden za leto 2015. Na podlagi doseženega napredka v letu 2014 na podlagi platforme iz Durbana bi morali doseči še več. Seveda moramo najprej ugotoviti, kakšne so naše ambicije v obdobju pred letom 2020. Vse stranke morajo praviti večstransko oceno doseženega napredka v zvezi z njihovimi cilji znižanja emisij do leta 2020. Na ta način naj bi zmanjšali vrzel med sedanjimi znanstvenimi podatki in zavezami podpisnic. Potem vse podpisnice morajo prispevati k svoji kvoti prevzetih obveznosti v skladu s porazom iz Kobenhavna, zato da bi skupaj do leta 2020 prihranili 100 milijard evrov. Evropa in države članice pa morajo izboljšati svojo mobilizacijo sredstev za preprečevanje podnebnih sprememb. In v končni fazi glede letalstva in pomorskega prometa. Tu potrebujemo večjo ambicioznost, da bi tudi na tem področju dosegli zadovoljive rezultate, tako na področju eh, ima in ikava. Tu imam v mislih toplogredne pline, ki prihajajo od pomorskega in letalskega prometa. Po tej kratki predstavitvi vsebine predloga. Predlagam, da kar začnemo s prvim krogom. Začel bo kolega Belet v imenu ELS. Much, uh, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Na dan po vrhunskem srečanju v New Yorku je jasno, da Evropski parlament podpira proces v Združenih narodih želimo si in si zauzemamo za to, da bi imeli zavezujoč sporozum kot rezultat pariške konference. V Limi ga bo treba pripraviti. Očitno je prišel do sežal s tolmačenjem, prekine predsednik. Okay. Okay. Smo razrešili težave? Prav. Potem pa nadaljujte. Torej, naj še enkrat začnem. Upravičujem se v imenu kolega Lorensa, ki je moral uh, na drug sestanek. Torej, kaj je zdaj treba storiti? Nastopati moramo enotno v Limi in v Parizu. Na prihodnem Evropskem svetu 23. in 24. oktobra bo Evropska unija naredila pomemben korak naprej. Računamo na zauzet angažma šefa držav in vlad Evropske unije. Države članice morajo nadaljevati svojimi prizadevanji za to, da se bomo držali ciljev. To pa je ohraniti eh, segrevanje zemlje pod dvema stopinjama Celzija. Druga stvar so jasne informacije. In na DC, to so uh, načrtovani prispevki držav, morajo biti biti eh, primerljivi. Eh, podatke o tej moramo imeti jasni morajo biti in primerljivi, življimi, zato da eh, bomo imeli torej primerljive kriterije in na podlagi tega odločali. In potem še MRV, spremljanje, poročanje in preverjanje. Ključnega pomena je, da zagotovimo poročanje, preverjanje in spremljanje vseh zavez in dožnosti. To je povezano seveda s transparentnostjo in nadzorom ter kontrolami. Tu gre za skladnost, za izvajanje, za spoštovanje pravil, zavez, obveznosti in dožnosti vseh držav članic oziroma podpisnic prihodnega sporazuma. Spremljanje, torej eh, verifikacija in poročanje so seveda zelo pomemben kompleks. In potem je tu še eh, možnost eh, oblikovanja nekega kredibilnega svetovnega sistema eh, za emisije. Eh, Bankimon je včeraj spregovoril. Kredibilnost Evropske unije je pri tem na tehnici. Naš sistem ETS za trgovanje z emisijami je eh, enkraten. Eh, vendar pa ga bo treba strukturno eh, preoblikovati. Upamo, da bo mogoče eh, dogovor o tem čimprej sprejeti. Upam, da bomo že v času italijanskega predsedstva uspeli narediti veti napredek in zaključiti z delom času latvijskega. Ambiciozni moramo biti, sistem pa mora biti jasen, gotov, stabilen, predvidljiv za vse deležnike, predvsem na kratki rok. Na koncu, gospod predsednik, ne povem, da sem sodeloval na uh, srečanju podpisnic COP16 v Cancunu v Mehiki in takrat uh, smo se zavezali k napredku in mislim, da je bil velik napredek predek dosežen, a vseeno nam čaka izmanjkuje, zato upam, da bomo angažirano stopali po tej isti poti naprej. Hvala lepa, zdaj pa kolega einen Jo Leinen, hvala lepa. Jaz sem bil pa prisoten v Kobenhavnu, razočarani smo bili tam, pričakovanja so bila visoka, rezultat je bil pa neoprijemljiv. Upamo, da se v Parizu to ne bi ponovilo, zato pa je treba zagotoviti uspešno pripravo v Limi. Tam se bodo rodili gradniki, ki bodo zgradili globalni zavezujoč sporazum v Parizu. Nekaj gradnikov ste v vodoma že omenili, gospod predsednik, poznamo jih. Države tega sveta se morajo zavezati k znižanju emisij toplogrednih plinov. Včerajšnje vrhunsko srečanje je bilo zagotovo koristno v tem smislu. Tudi velik ki onesnaževalki ZDA in Kitajska sta zdaj pripravljeni uh, prispevati. In ravno zaradi tega, ker ti dve državi nista bili pripravljeni sodelovati, ker je prišlo do pravega ping-ponga med uh, američani in kitajci. Kitajci so rekli, ZDA nič ne uh, počnejo, uh, ZDA so rekli, da je Kitajska tista, ki onesnažuje. Zaradi tega ni bilo rezultata v Kopenhavnu. Zdaj je bila ta ovira končno premagana večina držav, če ne že vse, bodo torej sedaj, se zdi, sodelovali pri globalnem sporozumu o e, cilju, da bo segrevanje ostalo pod dvema stopinjama. Seveda ne pozabimo na to, kdo je e, odgovoren za to, kar se je zgodilo doslej. Industrijne države, zagotovo v dveh tretjinah, te eh, hitro raztoča gospodarstva so zdaj tista, ki jo nasnežujejo. Nekaj bo treba storiti, torej eh, več, pravzaprav več bo treba storiti. Do Pariza bo treba to tudi zagotoviti. V Evropski uniji imamo moč in voljo sprejeti tri klimatske cilje. Evropski parlament je povedal, kaj zahteva. Tri zavezujoče cilje, ne samo enega. Upam, da bomo to dosegli Evropski parlament mora z večino in enotno torej zahtevati od sveta in komisije, da se to zahteva. Seveda je treba klimatske zadeve tudi financirati. To je še vedno črna lisa. V New Yorku tudi še nismo nič novega slišali. Čakamo na inovativne zamisli. Vsi proračuni so zdaj pod udarom. 100 milijard eh, evrov bo treba najti, verjetno bodo morale priti iz zasebnega sektorja oziroma iz javno-zasebnih projektov. Le tako bomo lahko financirali ta velik projekt. In potem so tu še subvencije za dejavnosti, ki škodujejo okolju. To je še vedno zelo kočljivo in pereče vprašanje, s katerim se je treba spopasti. Ne smemo več financirati dejavnosti, ki, jih, eh, ki niso vzdržne. Izabela je ob kosilu pripravila eh, prijetno ali zanimivo prireditev o uh, ledenikih na Arktiki nekaj bank, eh, švicarske pa nemške, so rekli, da ne bodo več financirali oziroma zagotavljali sredstev za uh, toplarne na uh, premog. Uh, to ukaže na to, da je treba zdaj preusmeriti sredstva v tiste projekte, ki so potrebni. Gospod predsednik, mislim, da uh, je ustvarjena dobra podlaga. Zanima pa me seveda, kako bo potekala razprava o predlogu sprememb. Hvala lepa. Sedaj pa za skupino ECR, kolega Duncan. Hvala lepa, gospod predsednik. Skupina ECR pozdravlja ta osnutek resolucije, saj eh, kaže na napredek. Dovolite mi nekaj komentarjev o tistem, eh, kar bi radi s tem besedilom dosegli. V besedilu je treba eh, pokazati, kakšna je gospodarska realnost, kakšna je razvojna možnost in kakšna bo, je prihodnost država. To je dejstvo in to je jedro. Vse države morajo dati seveda zaveze glede na potrebe in zmožnosti, ki jih imajo, da bi lahko dosegli te cilje. Cilj, je, cilj moramo doseči, ta dvostopinski cilj. Pravila za spremljanje napredka morajo biti stroga. Treba je eh, zaveze izvesti in zagotoviti, da bodo države, članice, države pardon, se to tudi storile in moramo imeti kriterije za to, da bomo spremljali ta napredek. Treba pa je zagotoviti podporo za zmanjšanje emisij. Eh, veliko držav ima težave s tem. Treba je pomagati najbolj revnim in ranljivim, da bodo lahko omejile emisije. Pet ciljev je, ki bi si jih radi zastavili. Eh, v tej razpravi. Najprej treba doseči dogovor o tem, kako države članice lahko podajo prispevke, zato bomo natančno vedeli, kaj se zavežejo, da bo storile. Najti moramo osnutek besedila eh, za sporazum, to bo bistveni del. Treba eh, je v pripravah na besedilo za leto 2015 razmisliti o tistih zadevah, kjer so potrebne večje spremembe, razmisliti o financiranju, razmisliti o izzivih eh, prilagajanja, pogledati, kako se tehnologijo dejansko nekem stanju lahko uporablja, ne samo v učilnicah ali v laboratorijih. Če bomo to storili, bomo dejansko lahko napredovali. Prav tako pa, kot sem že dejal, je treba razmišljati o financah. Finance so temelj. Eh, velik del sveta pozivamo naj se zavežejo k doseganju ciljev. Moramo jim pomagati, da bojo finančno to lahko tudi spomnile. Osnutek te resolucije bi lahko še malo izbrusili, V prvem odstavku je besedilo seveda uh, povezano uh, s prejšnjo resolucijo skopa, ampak če si pogledamo uh, vrhunec, ki je načrtovan za 2050, to ni dober cilj. Tudi 2020 je morda uh, neuresničljiv zaradi tega, ker se znajo stvari še spremiti. Mislim, da bi se morali osredotočiti na cilj 50 odstotkov do 2050, to bi bilo veliko bolj smiselno. V drugem odstavku bi bilo dobro dopisati, da bi IFD moral sodelovati pri uh, prizadevanjih za prilagajanje. Vsak mora v prvi četrti 2014 doda, podati svoje INDC. V petem odstavku se treba pogovoriti o pravilih, ne pa o režimu skladnosti. Jasna pravila bi bila veliko bolj smiselna še posebej za dialog in pogajanja. Prav tako pa moramo najti eh, dikcijo, s katerimi bomo podarili prilagajanje na podnebne spremembe. To mora biti srž tega sporazuma. Če bomo vse to uspeli zagotoviti pod temi pogoji, ki sem jih navedel, mislim, da bo mogoče izvesti zelo dobro razpravo najprej tu v parlamentu in potem v Limi. Hvala lepa. Gotovo bomo dobili od skupine ECR tudi veliko predlogov sprememb. Sedaj pa kolega Gerbrandi v imenu liberalcev. Hvala lepa, gospod predsednik pri športu se veliko krat govori o kondiciji, ampak to ni samo fizična ali psihična eh, kondicija, ampak nekaj celovitega. Včasih so eni športniki eh, danes v dobri kondiciji, jutri pa eh, ne. V politiki imamo pa elan, zagon. 2009, eh, ko smo se pripravljali na Copenhagen, smo mislili, da smo ustvarili nekaj elan, neko dinamiko za to, da bo mogoče sprejeti nek mednarodni sporozum o podnebnih spremembah, ampak na koncu smo bili vsi zelo, zelo razočarani. Nekateri ste bili tam, nekateri smo bili tam, drugi ste eh, razvoj spremljali v daleč. Od tlej se ni ustvarilo nobenega novega zagona za eh, boj proti podnebnim spremembam. Zdaj, na poti proti Parizu, Eh, in najhitreje bi do Pariza od tu prišli do Lime, nenavadno pa vseeno res. Zdi se mi, da se zdaj ta zagon, ta elan spet ustvarja od nekod in to iz različnih razlogov. En je malo bolj negativen. Čutimo, da je nujno ukrepati. Vse bolj nujne se stvari. Pred nekaj tedni je eh, meteorološka organizacija v Ženevi poročala o tem, da koncentracija CO2 v zraku še nikoli ni bila tako visoka kot danes. V ZDA in drugot po svetu poročajo o velikih naravnih katastrofah, ki so neposredno povezane s podnebnimi spremembami. To je eden izmed tistih razlogov, zakaj čutimo, da je treba nujno ukrepati. Po drugi strani imamo pa, pa zasebni sektor, ki se je pripravljen premakniti veliko bolj kot pa pred Kobenhavnom. Podjetja vlagajo v čisto tehnologijo, podjetja eh, na kitajskem eh, so odeležena v vse hitrejšem, večjem trgu eh, z čisto tehnologijo. Potem je tu vse manjša odvisnost od fosilnih goriv. ZDA vse manj vlaga v premog, plin, v nafto. Eh, Eh, fundacija družine Rockefeller je uh, najavila, da bo 50 milijard manj uložila v fosilna goriva. To je tudi znak tega, te dinamike, tega zagona. Poleg tega pa eh, vse večkrat prebiramo v različnih poročilih o tem, da je boj proti podnebnim spremembam in pot proti zelenemu gospodarstvu, nizkooglišnemu gospodarstvu skladna z gospodarsko rastjo. To nista dva pola. Eh, pravzaprav naložbe v zeleno gospodarstvo krepijo gospodarstvo. Srečanje na vrhu v New Yorku včeraj je bilo zelo spodbudno. Eh, zelo spodbudne zgodbe smo slišali ne samo od znanih ameriških igralcev, ampak tudi od tistih, ki jim ni treba igrati nobene vloge. Kot je naprimer predsednik Obama. ZDA in Kitajska sta se končno pridružili globalnemu boju proti podnebnim spremembam. Evropska unija mora biti zdaj zelo pazljiva, da ne bo zaostala. Zato res iskreno upam, da se Evropski svet 23. in 24. oktobra ne bo sprenevedal, temveč bo sprejel močan in ambiciozen eh, podnebno-okoljski podnebno svežen. Lima je postaja na poti proti Parizu, gospod predsednik. Upam, da lahko svoj vpliv uporabimo za krepitev omenjenega zagona in da bo v Parizu prihodnje leto mogoče sprejeti nujno potrebne odločitve. E Hvala. Sedaj pa gospa Rodriguez Rubio za GUE. E. Hvala lepa, dobro se poznate že dolga leta, veliko krat ste se že pogovarjali o, o vrhunskih srečanjih. Jaz sem pa zdaj prvič uh, v takšni funkciji. Sem pa te vrhe opazovala z drugih gledišč, iz uh, vlogi predstavnice civilne družbe in uh, nisem sodelovala pri sprejemanju odločitev. Sem nova, se pa hitro uh, učim. Uh, eh, Marsi česa sem se naučila tudi danes zjutraj, ko smo se pogovarjali o misijah CO2, o selitvah virov CO2. In jaz čutim, da ste vsi pod uh, pritiskom lobistov in marsikoga drugega. Nekateri ste nekoliko prestrašeni, eh, predvsem nas skrbi eh, brezposelnost, pa zdravje, ampak 47 tisoč ljudi je v New Yorku včeraj uh, demonstriralo na temo podnebnih sprememb. Skušali so pripraviti deklaracijo uh, in jo predložiti srečanju na vrhu, ki ga je organiziral Banki Mon. Po mnogih sestankih, vrhih in letih dela države članice, ne samo iz inercije, ampak tudi zaradi, def, zaradi obrambe industrijskih sektorjev še vedno ne prispevajo tistega, kar bi morale. V tej resoluciji je veliko lepih besed, zavez, obljub, vendar pa je treba to podpreti eh, z neko kredibilnostjo, ne pa tako, kot smo glasovali pred nekaj minutami o misijah. Decembra bo potekalo tudi srečanje eh, ogroženih eh, skupnosti. kjer se bo razpravljalo o podobnih eh, zadevah, kot je eh, zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, eh, obnoljivi vir energije, eh, segrevanje ozračja, eh, spodbuda lokalne potrošnje, zagota, gotovo skrba s hrano, neodvisnost od uvoza hrane in tako naprej. In to so stvari, ki bi jih prav tako morali omeniti mi v svoji razpravi. Prej smo se pogovarjali o tem, kako velika podjetja uh, prejemajo brezplačne kupone za emisije in špekulirajo s tem. In to je kontradiktorno. Ampak eh, izkazalo se je, da je komisija s svojimi predlogi eh, zanemarila znanstvena zagnanja. Zdaj bo treba najti nek način, da se reši tudi to vprašanje. Eh, Hvala. Sedaj pa kolega Eikaut za zelene. Um, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Veseli me, da vse kolege skrbi, ali bo mogoče doseči tak sporozum v Brizu. Ja, v takih besedah je težko ne biti cinik. A vseeno, vseeno je lepo slišati, da si bomo vsi prizadevali za globalni sporozum, ampak damo se res prizadevati, treba se bo boriti za to. Glejte, leta 2009 smo bili v Kopenhavnu in takrat smo se v Strasburu na plenarnem zasedanju, sliši se že dolgo nazaj, pogovarjali o teh stvarih vsi. Eh, ministerski predsedniki, ki so šli v Kopenhagen, so rekli, da, je, da so podnebne spremen uh, eh, prioriteta, da je treba nekaj storiti in veliko visoko letečih besed, obljub in zavez, ampak potem se je pa na koncu vse izgubilo. In od takrat pravzaprav nismo dosti krat več govorili o podnebnih spremembah, še posebej tudi ne ob ključnih trunitkih v plenarnem zasedanju, ampak ponovadi v ponedeljek po noči. To kaže na to, da so se podnebne spremembe malo omaknile v zade. Zdelo se je, kot da podnebnih sprememb ni več. En trenutek so vsi govorili, da je to največja prioriteta, čez noč pa je to kar izginilo. In potem so tu obnovljivi viri energijo, energije. To je eh, edini tip energije, ki se povečuje vsako leto za pet odstotkov. in postajajo vse cenejša. Ampak pravzaprav je nenavadno, da zdaj po petih letih spet kar naenkrat rečemo, o, pa res se ustvarja spet en zagon in elan in neka dinamika. Jaz sem včasih občutek, da bi se morali pogledati malo v gledalo in uh, razmisliti o tem, a smo dosledni. Politiki morajo izpolniti svoje obljube, in to bi zagotovilo tudi zaupanje javnosti v politike. Če se sprašujete, zakaj ljudje ne zaupajo politikom, mm, potem pomislite na to, kako dosledni smo. Ampak dobro, zdaj ne bomo sedeli križem rok, zdaj bomo zavihali si rokave in ter delali mm, proti Limi in potem proti Parizu. Ja, res so zdaj bile demonstracije posod po svetu. Jaz sem bil na eni v Amsterdamu in res se zdi, da ljudje zahtevajo spremembe. Ljudje so pripravljeni na spremembe in pripravljajo spremembe in zahtevajo od politične elite in establishmenta, da se dejansko nekaj stori in da se izpolni obljube, da se ne govori samo, ampak da se tudi ukrepa. To je treba zdaj storiti, če sicer tudi naše besede danes ne bodo kaj dosti vredne veliko vprašanje, na katerega bo najti treba odgovor v Limi, je, kako kredibilna in zanesljiva je Evropska unija. Evropsko komisijo pozivam, ki eh, tiska eh, prelepe eh, letake o tem, kako Evropska unija vodila na tem področju in te letake leti po New Yorku. Ampak Poglejte si državo razvoja. Ja, Barozo je včeraj govoril, da smo prevzeli vodilno logo. Minus 80, minus 85 do leta 2050. Ampak ali mi sploh verjamete, če si pogledate predloge za 2030, ne bo nikoli do leta 2050 minus 95, pardon, minus 95 obljubljene, minus 80 pozabi naj na teh 95, naj se spomni samo na eno cifro, minus 80 in to bo kar lepo. Če si bomo zadali realistične cilje, bo tudi komisija bolj kredibilna. Ampak to velja tudi za nas. Eh, za nas je najbolj pomembna reforma eh, scheme za drkvanje za emisije, ETS. Danes ugotavljam z velikim zadovoljstvom, da velika večina v tem parlamentu zahteva reformo, ki bo eh, za rezultat imela ceno tone CO2 30 evrov. Dogovorili smo se o selitvah virov, ampak dajmo se dogovoriti še o 30 evrov. Treba je reformirati ETS, ne pa zdaj najti spet nekih visokoletečih fraz, eh, ki vam jih predstavniki industrije polagajo v usta. In potem še financiranje. Že deset let obljubljamo, da bomo do leta 2020 zagotovili 100 milijard dolarjev da bodo države, eh, razvite države zagotovile 100 milijard dolarjev, ampak vsako leto zaostajamo. Kako za Boga bodo države v razvoju verjele industrializiranim državam, da bodo leta 2020 zagotovile 100 milijard dolarjev? Če jim tega ne bomo dali, potem bodo države v razvoju rekli, lejte, ne zaupamo evropejcem, preveč govorijo, eh, vse čas ropotajo eh, in lajajo, na koncu pa ne ugriznejo. In na koncu bomo priča še enemu propadu, tako kot Kopenhavnu. Dovolj nas je, nekaj časa še imamo, najdimo denar, sicer pa nehamo preveč v prazno govoriti. Grazie, adesso... Hvala lepa. EFTD, kolega Mazzoronis. Thank you, Hvala lepa, predsedujoči. spoštovani kolegi. Torej, eh, v Limi, v Peruju, bomo imeli 20. konferenco Združenih narodov o podnebju. In načelno je to zadnji korak pred ključnim srečanjem v Parizu leta 2015. Ta konferenca naj bi opredelila glavne vidike sporazuma o podnebnih spremembah. Prav tako naj bi bil en rezultat te konference tudi osnutek tega sporazuma. Naj vas spomnim na 19. konferenco v Varšavi. Na tej konferenciji sem sodeloval kot predstavnik takratne države, ki je predsedovala Evropski uniji, to je bila Litva. In eh, če si sedaj pogledamo rezultate in upanja te konference, je jasno, da bo srečanje v Libiji težko. Treba bo priti na dan z dejanskimi otipljivimi rezultati eh, glede zmanjševanja emisij eh, CO2, zmanjševanja toplogrednih plinov in eh, ti angažmaji morajo biti tudi sprejeti na to na srečanju COP28 Eh, v Parizu 2015 in če to želimo doseči, potem moramo vedeti, da eh, prizadevanje Evropske unije sama po sebi ne bodo dovolj. Tveganje je to, da bomo po letu 2020 v situaciji, ko bodo podnebne spremembe veliko bolj kritične. To pomeni, da mora vsaka država članica pripraviti akcijski načrt z jasnimi cilji, zato da bomo lahko premustili obstoječe vrzeli. Potrebujemo globalni načrt ne samo za Evropsko unijo, temveč za vse države sveta. Vse države se morajo zavedati, da uh, moramo premostiti to vrzel med znanstvenimi raziskavami in sklepi teh rezultatov in pa, raziskav in pa situacijo na terenu. Torej, angažma eh, za zmanjševanje emisij toplogrednih eh, plinov do 2020 in pa eh, dejanski obseg teh emisij, tu obstajajo zelo velika protislovja. In uh, Eh, kar se sedaj dogaja, enostavno ni dovolj. Moramo pritisniti tudi na druge države, na zasebna podjetja, na finančne eh, inštitucije, zato da eh, najdejo skupni interes, da najdejo konsens, kajti samo skupaj bomo lahko dosegli otipljive rezultate. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa Šujica. Hvala. Želela sem se vključiti v to razpravo, ker me zelo veseli, da na tem odboru smo že nekajkrat v prejšnjem sklicu in tudi zdaj razpravljali o podnebnih spremembah. Seveda podpiram to resolucijo, ker je program resnično ambiciozen. Seveda najpomembneje od vsega je, da znižamo toplogredne pline do leta 2050 in ni ravno prijetno slišati, da bomo šele takrat prišli na raven iz leta 1990. Dejstvo pa je, da smo se obvezali, da bomo znižali globalno segrevanje na 2 odstotka, zato moramo biti tudi večstransko angažirani, da bi uresničili vse to, kar je bilo obljubljeno do leta 2020. Seveda pa moramo slediti sporazumu iz Kopenhavna. Naj povem, da sem bila slučajno na konferenci v Kopenhavnu in moram reči, da sem tam sodelovala v okviru Sveta Evrope. Nič, kar je bilo sprejeto na tem vrhu, se v resnici do danes ni izvedlo. Od Pariza pričakujemo veliko več, zato pozdravljam tako Njujorški vrh, potem Pariz, Limo in prepričana sem, da bomo leta 2015 v Parizu dejansko dosegli cilje, o katerih govorimo. Zato, da ne bo vse skupaj ostalo zgolj pri besedah, bolj malo pa pri dejanjih. Na nas, državah članicah, je, da nadaljujemo z vsemi ukrepi, in da bodo finančni prispevki držav članic resnično dovolj jasni. Potrebujemo tudi to, da bomo imeli močen nadzor, obveščanje in preverjanje, kajti le to je način, da bomo imeli dvojni nadzor. Morda je to še najpomembneje v celotnem tem svežnju in v tej resoluciji. Bi pa rada omenila tudi ceno oglika, o kateri smo slišali danes večkrat. Mislim, da imamo kar soglasje, le da je retorika nekaterih bolj blaga, drugih pa bolj ostra. Glede cene oglika se moramo nedvomno dogovoriti. Globalni akteri, ki so bili omenjeni, seveda Kitajska in ZDA, sta ključna in po včerajšnjem vrhu v New Yorku sem prepričana, da bomo tudi z njimi uspeli doseči dogovor. Omenila bi pa tudi države v razvoju, ki so pogosto krive so pa najmanj prispevale. To so včasih države, ki nimajo dovolj sredstev, pri nas na Hrvaškem imamo sedaj že tretji val poplav, ni pa dovolj finančnih sredstev, da bi zgradili vse moderne jezove, da se ne spuščam podrobnosti. Kakorkoli že, pozdravljam vse tisto, kar se nanaša na pomorski in letalski promet. Upam, da nam bo vsem skupaj spelo to spraviti v dejanja. Hvala lepa. Hvala. Peter Lize. Ja, dank, Hvala. Hvala vsem ki ste se angažirali pri pripravi osnutka resolucije. Jo Leinen je danes že govoril o tem in ena stvar je bila jasna, ena stvar, ki jo moramo vsi skupaj imeti pred očmi. Ni vseeno, kdaj začnemo z podnebnimi spremembami oziroma preprečevanjem tega in zaščito podnebja. Mislim, da smo v ekosistemu dosegli točko, ki je zelo pomembna in na neki točki pridemo do točke brez povratka. Zlasti na severu Evrope, Arktika, v Rusiji je ogromno metana. To so količine, ki so vključene v permanenten let. Če bi se ta let stopil, bi se ta metan sprostil in mi, naši otroci in vnuki lahko še tako zmanjšajo izpuste CO2, -ja, pa ne bodo več mogli zaustaviti tega procesa. To bo točka brez vrnitve. In zato ponavljam to, kar se vedno znova govori. Nekoč bo pač prepozno. Takrat ne bomo več mogli rekli, da bomo čez sto let dobili tehnologijo in bomo potem to odpravili, tako pač ne bo šlo. Mislim, da že imamo primere te točke, ko ni več povratka, tako imenovane tipping points. In zato je dejansko to nujno vprašanje, ravno zato moramo vsi skupaj narediti vse, kar je v naši moči, za to, da dosežemo mednarodni sporazum. Ta sporazum ne bo popoln. In če bi kdorkoli od nas to besedilo napisal sam, bi bilo drugačno, kot če se morajo vse države sveta o tem zediniti. Zato moramo biti pragmatični in ne smemo zahtevati, če tudi imamo zelo jasne besede znanstvenikov, Ampak dejstvo je, da imamo več različnih procesov, ki so potrebni. Zdi se mi potrebno in nujno, da se v tem procesu udeležimo vsi. Danes do povdan je bilo že govora o vlogi industrije in zelo me veseli, da je tako. Pozivam pa industrijo, pomagajte nam. Ni namreč možno, da industrija reče, politika bo sedaj sprejela neko odločitev, nihče pa temu ne sledi. Recimo, imamo industrijo, ki ima svoje izpostave tudi v ZDA in potem je treba reči, ZDA so dale dober predlog, namesto da se borimo tu in tam in čakamo na nek globalni sporazum. Seveda, predlagam tudi, da vključimo nevladne organizacije in naše prijatelje zelene. Ne moremo vedno znova ponavljati, Evropa mora narediti več in to ponoviti še desetkrat. Potrebujemo globalno rešitev. In ravno zato pozdravljam angažma nevladnih organizacij, nekatere poznam zelo dobro, ki podcenjujejo civilno družbo na kitajskem. Podnebne spremembe na kitajskem je potrebno um, večkrat govoriti. Podobno velja tudi za Evropo. Mi ne moremo sami rešiti tega problema, lahko pa smo del rešitve, če se bomo pametno vsi skupaj postavili za to. In kar zadeva civilno družbo, to se tiče vseh nas, civilna družba bi morala dejansko se vključiti ne samo politiki, ne samo nevladne rogacije, ne samo industrija, pač pa tudi znanstveniki in drugi, ki zagovarjajo svoje mnenje, ti se morajo bolj vključiti, kot pa so to počeli v zadnjih nekaj letih in k temu bi morali prispevati vsi skupaj. Še zadnja točka, zračni in pomorski promet, o tem je ravno kar bilo govora, sam bi bil nekoliko bolj konkreten. odgovorni za podnebne spremembe, ki se bodo sestali v Limi, morajo poslati jasno sporočilo organizaciji ICAO in IMO. Od leta 1997 v Kyoto vidimo, da rešujemo problem zračnega in pomorskega prometa. Veliko se govori, problem pa je tudi v tem, da je tu veliko dejavnikov, ki to ovirajo. Pri IKO in IMO moram reči, da je še veliko več tistih, ki celotno eh, zadevo ovirajo in zaustavljajo in upočasnjujejo. Seveda, tisti, ki ne bodo rešili tega vprašanja v Limi v Parizu, lahko poiščejo drugo pot, da ga rešijo, ampak mislim, da drugače ne bo delovalo. Sam bom oblikoval predloge sprememb, da ne zgolj pozivamo teh organizacij, pač pa, da postavimo nek rok in rečemo, da se to do takrat reši, sicer pa se to da nazaj tistim, ki odločajo, ne da bi te organizacije sploh še imele kakšno besedo. Hvala. Sedaj pa podpredsednik. Spoštovani eh, kolegi, torej. Eh, prej smo že slišali vse eh, litanije o podnebnih spremembah in o vseh vrhih, ki so temu namenjeni. In seveda je škoda, da nismo zabeležili večjega napredka z gospodom eh, predsednikom Jolajnonom. Sem bil v Kopenhagnu eh, pri oceni eh, tega dela komisije glede rezultatov Kopenhagna in jasno je, da je bilo to ne samo veliko razočaranje, ampak da smo šli tudi v napačno smer in da so tisti, ki eh, so, to, ki so pričakovali eh, zmago z eh, sporazumom, ki je bil praktično pred, na dosegu roke, je bilo to veliko razočaranje, kajti šli smo resnično v napačno smer, torej korak nazaj in to vsako leto dlje. Na to uh, Eh, vrhu New Yorku, ki pripravlja Limo in Pariz, eh, seveda eh, se ta vrh dogaja v drugačnem kontekstu in uh, vzdušje se spreminja. Uh, šlo je dejansko za mobilizacijo državljanov. Uh, veliko med nami je videlo uh, to uh, demonstracijo v New Yorku. Je, tam se je izbralo 400 tisoč ljudi, kar je presenetljivo za mesto kot je New York. In, uh, Poleg tega, poleg te mobilizacije državljanov, eh, se tudi gospodarski svet veliko bolj eh, zaveda, eh, kaj je v igri. In kot je povedal že gospod Štern, gre tu za boj proti spremembam. Tudi gospodarstvo se zaveda, da je to del eh, tega boja in da, tu, da so tudi oni eh, del tega boja. In tudi FMI je v svojem poročilu eh, ugotovil, da dejavnost podjetij, ki je okolju prijazna, je tudi za podjetja dobra in tudi za gospodarstvo eh, dobra. Eh, in eh, na primer papirna industrija se je že angažirala eh, za okolju prijazne posege v naravo, enako velja tudi za druga eh, področja, za druge sektore. Torej, družba je na to pripravljena in to smo tudi videli pri prejšnji konec tedna pri demonstracijah po svetu torej gospodarski eh, svet, gospodarstvo se tega zaveda, eh, družba je pripravljena, eh, vidimo tudi, da imamo nove pametne, pametne mreže pametna mreža in da imamo um, boljše načine hranjenja um, energije. In to tudi uh, spreminja pravila igre uh, za gospodarstvo in to pomeni, da bo do za podjetja tudi uh, dobički bolj zanimivi srednje in dolgoročno, če bodo, v, če bodo prilagoljena tem novim razmeram. Torej, danes jutraj sem ob razpravi uh, v zvezi z um, emisijami že uh, nekaj tega povedal, uh, ampak uh, torej, res je, da veliko govorimo, ampak nič ni nemogoče. Grazie. Hvala tudi za ta zadnji podarek. Sedaj pa kolega Palkso za samostojne. Hvala lepa. Leta 2009 eh, sem bil član Evropskega parlamenta za deset mesecev, torej eh, bil sem tudi nadomestni član v odboru Envi. Takrat smo se pripravljali eh, na vrhu v Kopenhagnu in pet let kasneje imam občutek, da se je čas ustavil. Slišim enake argumente kot eh, takrat eh, slišim, da Evropska unija in parlament Evropske unije, da eh, morate imeti ambiciozne cilje, da morate biti odgovorni in tako dalje. To je, s tem je vse v redu. Zopet slišim zelene, ki govorijo še o bolj ambicioznih ciljih in večina to podpira. Ampak situacija je bila natančno ista pred Kopenhagno, zakaj gre tu eh, Združene države in eh, Kitajska eh, nista sodelovali v New Yorku. Smo imeli vsaj razprave s Kitajsko in ZDA. Torej, kdo bi moral biti tu zmagovalec, eh, kdo bi tu moral dobiti zlato medaljo oziroma srebrno medaljo ali si morda obe državi lahko delita srebrno medaljo, ker sta obe enako slabi pri izvrševanju in uresničevanju teh ciljev. Torej, ni dovolj, da Evropska unija pometa pred lastnim pragom. To je globalno vprašanje. Tu govorimo o emisijah in mi smo odgovorni za 13 odstotkov teh emisij. To je naš delež. Seveda moramo doseči naše cilje, moramo mobilizirati družbo na vse možne načine, ampak Evropska unija, ki ima 500 milijonov prebivalcev, Ali imajo naši eh, vodilni politično težo, da to sploh lahko naredijo, ali imajo eh, lobije, ki lahko to dosežejo, kaj pa države članice, kaj pa Evropski parlament. Seveda eh, potrebujemo vse na naši strani in vsi morajo biti odgovorni, kajti sicer se bojim, da ne bomo dosegli rezultatov, za katere upamo, da jih bomo dosegli. Želimo nekaj, kar bo zavezujoče, kar je mogoče nadzirati in izvrševati. Eh, in eh, tudi ljudi pozvati na odgovornost, če ne bodo delali tega, kar so obljubili. In to je naša odgovornost in to je edino, kar lahko storimo. Hvala. Hvala. Zdaj pa ponovno podpredsednik Javor. Eh, hvala lepa. Eh, spoštovani kolegi, gospod predsedujoči. Veliko je bilo govora o pomembnosti eh, tega boja proti podnebnim spremembom, torej kje smo, kaj je treba še narediti. Govorili smo o eh, veliko rečeh, lahko govorimo o zelenem gospodarstvu, o zeleni družbi, o dejanski tranziciji in kako bo to koristilo našim gospodarstvom. Lahko govorimo tudi o tem, kako je mogoče prestrukturirati naše, eh, naše gospodarstva in družbe zato, da bomo imeli bolj eh, trajnostno gospodarstvo. Ampak na koncu bi se sam osredotočil na eno točko. In eh, tu bi se navezal na to, kar je povedal gospod Lize. Gospod Lize ima popolnoma prav. Sprožil je naslednje vprašanje. Torej, kaj je tista, tista ključna točka, kjer ni več povratka? Torej, v globalnem eh, okoljskem sistemu imamo eno točko, ki, eh, ki je brez povratka. In eh, gospod Lize je govoril o tem, eh, kje bomo to točko našli. To bo eh, enkrat v prihodnosti, pač nekje na obzorju, ampak eh, to ni v, eh, v prihodnosti, ki je od nas zelo oddaljena. Nasprotno, to je praktično za vogalom, to je eh, pred nami in gospod eh, Lize ima prav, ko govori o situaciji v Sibiriji, pa tudi drugot. To je dejanska Eh, možnost in to ni nekaj, kar se bo zgodilo eh, v daljni prihodnosti. Ne, že danes, letos eh, nam znanstveniki nas opozarjajo na to, da je situacija že kritična in k malu ne bomo več mogli zmagati v tem boju. In to je nekaj, na kar bi opozoril to je sedanji problem. Čez 30 let, torej naslednja generacija, se ne bo obrnila na nas in nas spraševala, kakšne pragmatične ideje ste imeli eh, takrat, ali ste eh, iskali eh, smiseln kompromis, ali ste se obrnili na Kitajsko in na ZDA in jih pozvali na njihove odgovornost. Ne. Eh, Eh, vprašali nas bodo, ali ste naredili vse, kar je bilo v vaši moči, da bi dejansko zagotovili eh, način življenja, ki bo dostojanstveno in sprejemljivo za vse. To je naša odgovornost in eh, Evropska unija ne more v tej bitki zmagati sama. Torej, mi smo najbolj dejavna regija, Evropska unija je glavni akter na mednarodni sceni. Mi smo tisti, ki, ki delamo uh, največ več in res smo lahko učinkoviti, lahko smo medijatori, lahko zagotovimo, da mednarodna skupnost eh, tudi um, dela vse, kar je v njeni moči in da je odgovorna. Uh, ne smemo uh, izgubiti poguma ne smemo sprejemati kompromisov ki ne bodo ambiciozni kajti če mi ne bomo dovolj pogumni potem nihče drug tega ne bo uh, za nas naredil nihče drug se ne bo v našem imenu boril to je naša, uh, naša naloga kot evropska unija kot evropski parlament moramo biti pogumni in mislim da ima ta odbor prav to nalogo. Mi moramo zagotoviti, da tako parlament kot Evropska unija delata to, kar morata delati. To je naš eh, namen eh, in eh, verjemite mi, da vas bodo vaši otroci tudi pozvali na odgovornost. Hvala, podpredsednik Javor. Sedaj pa gospa Gardini. Hvala, predsednik. To tematiko spremljam že od leta 2008, ko sem vstopila v parlament, torej od slavne konference v Kopenhavnu. E Mnogi od danes prisotnih so bili tam in mislim, da smo vsi skupaj doživljali to kolektivno travmo te konference, ki je bila vedno znova predstavljena kot tista konferenca, ki bo dokončno rešila problem. Mediji so množično sodelovali na tej konferenci in s tem sprožili ogromna pričakovanja, na koncu pa je konferenca neslavno propadla z rezultatom, ki ga vsi poznamo. Zelo sem se čudila takrat, da so bila pričakovanja tako visoka, kajti nekaj tednov prej sem bila v Washingtonu, tam sem se srečala s senatorji, ki so vsi bili predstavniki demokratske stranke. Republikanci se niso hoteli niti srečati z nami, kajti takoj, ko si rekel podnebne spremembe, Kyoto so takoj bežali. In vsi so rekli, da ZDA ne bodo mogle nikoli podpisati tega sporazuma in povsem so izključevali možnost, da bi Obama lahko podpisal ta sporazum, ker v ZDA ni bilo nobene zakonodaje, ki bi omogočila, celo neustavno bi menda bilo, če bi kaj takega podpisal. Zato sem se zelo čudila, ko sem videla to vrzel med realnostjo in tem, kar se je pripovedovalo. In moram reči, da me je zelo skrbelo, ko sem videla, kako si je Evropa sama pripovedovala eno lepo pravljico, potem pa je nastopila kriza. In ta kriza je med mnogimi dramatičnimi učinki prinesla tudi dejansko soočenje z resničnostjo. Tako imamo zdaj Evropo, ki je bolj konkretna, ki je nehala misliti, da če hočeš voditi, moraš hoditi kilometre med drugimi. In rečeno je bilo, da če se ozreš, potem ne sme biti nikogar za teboj, ampak to pomeni, da si samotar, ne pa da si vodja. Zato se mi zdi, mm, da končno lahko dosežemo nek sporazum. Videli smo, kaj se je zgodilo s Kyotom. Če ne dosežemo globalnega sporazuma, potem se skupaj nima smisla, nima smisla nadaljevati. Lahko sicer nadaljujemo, vendar pa bodo rezultati mm, nekaj minornega in to ne bo v končni fazi prineslo nič. Ampak mislim, da bo Sma in Pariz končno tisti trenutek, ko bomo lahko sprejeli globalen dogovor, tudi mi, namesto da govorimo, kako moramo biti pogumni, kako moramo iti naprej, se mi zdi, da moramo končno biti pripravljeni na dialog. Kajti, če mi proizvedemo 10 odstotkov vseh toplogrednih plinov, smo v bistvu v manjšini. Mi smo sicer lahko, mm, lahko sodelujemo, lahko imamo dobre ideje, vendar smo še vedno manjšinski delničar. Lahko prepričujemo druge, vendar smo še vedno manjšinski delničar v tej zgodbi. Zato upam, da bomo resnično uspeli doseči globalni sporazum in vsi tu smo prepričani, da je tak svetovni sporazum edini način, kako se lotiti tega problema. V nasprotnem primeru bo vse skupaj nemogoče. Mislim pa, da še nikoli kot danes nismo imeli pogojev, zato vsem želim dobro delo in seveda tudi uspeha za to, da bomo ta globalni sporazum, o katerem govorimo že toliko let, tudi dejansko dosegli. Adesso hvala elizabeta thank you very much chair and um, I would also like to thank the colleagues that attended the uh, hvala lepa um, rada bi se zahvalila kolegom ki so uh, prišli na dogodek, ki sem ga organizirala s gospodom Joelinom danes. Um, in uh, želela bi izkoristiti to priložnost, da kolege obvestim malce o tem, kaj se je dogajalo na tem dogodku, kakšne so bile predstavitve. Torej, imeli smo štiri znanstvenike, eh, torej glavne eh, znanstvenike na področju eh, polarnih znanosti in pa znanosti, ki se nanaša na oceane. In govorili so o podnebnih spremembah in njihovega učinka na morje zlasti torej kolega, ki je uh, govoril o tej uh, točki brez povratka, torej glede uh, višine morske gledine, sta dve skupini znanstvenikov uh, v strokovnih prispevkih, ki sta bila obra, objavljena maja meseca, torej znanstvenika iz Univerze v Kaliforniji in Univerze iz Washingtona, torej obe, ob, oba prispevka sta govorila o uh, Eh, posledicah eh, taljenja ledu in ledenikov. To, so, eh, to je razvoj, ki ga ni več mogoče zaustaviti. To bo vodilo do zviševanja gladine morja do 4 metrov. To se bo zgodilo še v tem stoletju ne vemo, kako hitro se bo to zgodilo. To bo odvisno od nas, to bo odvisno od političnih eh, odločitev. Morda lahko upočasnimo ta eh, razvoj, ne moremo pa ga preprečiti. Torej, morje se bo dvignilo, gladina morja se bo dvignila za 4 metre ampak eh, tudi za druge ledenike velja, da eh, se lahko to zgodi, če bi se vsi ledeniki Antarktike eh, stopili, potem bi se gladina more zvišala za 55 metrov. Torej, to je naša odgovornost do prihodnih generacij. To, kar se dogaja, je zelo, zelo zaskrbljujoče. Torej, to niso ugibanja uh, to je zelo lahko uh, izmeriti, torej um, raven pH-ja v uh, oceanih eh, je predvsej nižji in tudi, če si pogledamo cilj dveh stopin, bo to imelo zelo pomembne posledice za življenje v morju. Ta faktor 2 je nekaj, kar se ni še nikoli zgodilo v razvoju tega planeta. Videli smo nekaj, eh, nekaj um, fotografij, eh, kjer eh, smo videli, kaj se bo zgodilo s planktonom. Naprimer, če se zniža raven PH-ja do 2050, kot je to predvidelo, potem bodo eh, te, ti majhni organizmi, ki eh, so ključni za prehrambeno verigo v oceanih, eh, se sploh ne bodo mogli več razvijati in to bo imelo zelo velike okoljske, pa tudi gospodarske in socialne posledice. In to vidimo že v, v Združenih državah. Eh, kjer um, pridelovalci ostrig že opažajo, uh, da uh, ta večja kislost morja uh, vpliva na njihovo uh, dejavnost. Želel bi povedati še to, da ko govorimo o tranzicijskih stroških, moramo to vedno tudi povezati z prihodnimi stroški prihodnimi stroški, ki jih predstavljajo naprimer poplave, letos poleti smo imeli zelo veliko število poplav, na švedskem nikoli nismo imeli toliko poplav na zahodni obali, prav tako smo imeli tudi eh, zelo veliko število eh, požarov v gozdovih, torej največje število sploh v zgodovini in to ima tudi zelo visoke gospodarske stroške in tudi to je treba upoštevati pri razpravah o eh, tranzicijskih težavah za industrijo kar je bilo zanimivo tudi na tem seminarju, je eh, predsednik Eurocola je bil tudi eh, prisoten in vprašala sem ga, kaj pa vi delate na tem področju, eh, kako vi prilagajate vaše načrte in strategije za prihodnost. Ali si prizadevate za uh, ustavitev um, premogovništva? In odgovor je bil ne, takšnih načrtov ni, sploh ne. Tudi to je zanimivo. Vemo, da moramo politični angažma, pa tudi politične načrte eh, in včasih tudi prepovedi vključiti in uresničiti, zato da se industrija sploh premakne, da sploh kaj stori. In to moramo narediti. To je odgovornost eh, naše generacije politikov to so odločitve, ki jih moramo sprejeti, zato da lahko damo um, obnovljivim verom energije tudi možnost, da so uh, dobičkonosne v primerjavi s fosilnimi gorivi in uh, to ne bo mogoče, dokler bodo emisije uh, CO2 stale 5 evrov na tono. Moramo nekaj storiti glede tega in Evropski svet um, mora imeti zelo eh, ambiciozno eh, stališče glede eh, zavezujočih ciljev za obnovljive vere energije in za energetsko učinkovitost. Torej upam, da bodo dejansko to odgovornost prevzeli in da bodo sprejeli te zelo pomembne odločitve na naslednjem svetu. Hvala. Grazie, adesso... Hvala. Zadnji prispevek, kolega Gžip. Ja mislim, že, e, povedano, chyba... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pravilno je bilo rečeno, da smo preveč optimistični glede Kopenhagna. Naš optimizem je bil prevelik. In kot se to pogosto dogaja, ko so pričakovanja previsoka, smo hudo razočarani na koncu. Veliko mm, opozoril je bilo moč zaznati v smislu, da Kopenhagen ne bo uspešen. Pri dvostranskih eh, pogovorjih je eh, polski. Um, Eh, poslanec eh, in pa eh, predsedujoči odbora že povedal, da ta vrh ne bo uspešen in poleg tega tudi največji onesnaževalci niso bili pripravljeni na sporazum. Istočasno pa smo imeli tudi nekatere optimistične signale glede sektorskih sporazumov in pa sporazumov za industrijo glede najbolj primernih tehnologij za zmanjševanje emisij. Mislim, da eh, tega eh, nismo povsem izkoristili glede eh, na, torej za najbolj intenzivne industrije na področju ehm, energetike. Torej, v zadnjih petih letih bi lahko zaznamovali napredek, ki bi temeljil na najbolj ustreznih obstoječih tehnologijah. Imeli smo srečanja v Varšavi, na Češkem in sodelovali so vse zainteresirane države članice in pa um, akteri, ki so dejavni na področju metalur metalurgije in drugih težkih industrij. Torej, ta srečanja so bila organizirana. Kaj pa sedaj sledi? Moje pričakovanja glede naslednjih vrhov so, so skromna, ampak mislim, da je sedaj eh, absolutno nujno in tudi neizogibno, da eh, dosežemo eh, globalni sporazum. Delamo pod pritiskom in ta pritisk je še toliko večji, zato ker je prišlo do precejšnjega tehnološkega razvoja, ampak to realnost pač moramo sprejeti. Še nekaj bi želel povedati. Lahko imamo najboljše namene, ampak eh, te namene je mogoče eh, na različne načine interpretirati in partneri to lahko tudi storijo. Naprimer, eh, kar se tiče sporazuma v zvezi z manjševanjem emisij na področju letalstva. Tu je situacija naslednja. Torej, um, nekateri uh, Eh, nekateri letalski prevozniki eh, ne morejo mm, preletavati Sibirije, naprimer, ampak eh, drugi pa ta dovoljenja dobijo, torej zlasti tiste izven Evropske unije. To pomeni, da so ta podjetja bolj konkurenčna in na ta način škodijo evropskim letalskim družbam, ki pa spoštujejo pravila zgodovinskega vidika lahko ugotovimo, da je tudi evropska industrija k temu eh, pripomogla, kajti delno je eh, ta industrija se tudi, tudi vzpostavila eh, del svoje proizvodnje zunaj Evropske unije. In naprimer tekstilna industrija je je poznala to vrstne tragedije, ko je pred dvemi leti naprimer se porušila tovarna v eh, Bangladešu in eh, tam eh, je bilo 2000 mrtvih. In na to so bili, torej namen te delokacije je bil, da bi uvažali v Evropo cenovno bolj ugodne proizvode, ampak ta lokalna podjetja eh, ne spoštujejo pravil in to pomeni, da trpijo ljudje, trpi eh, podnebje, eh, mi pa imamo od tega tudi korist. Torej, to so sklepi, ampak na te sklepe se moramo tudi v tej razpravi vrniti in naj povem, da imamo tu kar nekaj vidikov pri takšnih eh, eh, večstranskih pogajanjih in to je treba vse imeti v mislih, če želimo doseči eh, cilje, ki so povezani z podnebnimi spremembami. Včasih je situacija paradoksalna. Industrija, ki proizvaja naprimer opremo za obnovljive vire energije na kitajskem eh, je v polnem razcvetu in tu govorimo o veterni energiji in podobnem. Torej, ta sektor na kitajskem eh, je zelo uspešen, ampak istočasno pa ta proizvodna vedno bolj onesnažuje. In eh, ta razhajanja so zelo velika, imamo velike razlike ne samo med Evropo in preostalimi državami sveta, ampak tudi med znotraj držav v Evropi. naprimer nedavne odločitve, to, da je nemška vlada eh, omejila podporo obnovljivim virom, naprimer, je tudi tak primer. Torej, do tega je prišlo ne zato, ker proizvajalci obnovljivih virov energije ne potrebujejo te podpore, ne, temveč zato, ker eh, to vpliva tudi na ceno eh, energetskih verov. Eh, energetski viri, ki eh, so okolju prijazni, eh, so dražji in nekatere države pač so opustile te scheme podpore in treba je zagotoviti, da bodo te scheme podpore na enaki ravni, zato da bodo pogoji enaki za vse države. In ne nazadnje bi želel uh, omeniti še eno vprašanje ki je tu posebno relevantno in ki se vedno znova vrača v razpravo. Ukrajina, naša sosednja država, ki ima zelo energetsko intenzivno eh, industrijo, ampak eh, sedaj imajo eh, nove načine izračunavanja porabe Eh, na ravni občin, kajti sploh nimajo merilcev za eh, potrošno plina. In če želimo res pomagati Ukrajini, je eh, bilo rečeno, ne smemo iskati alternativnih načinov za dobavo plina. Morda bi bilo bolje, če bi financirali uh, nakup uh, Eh, plinometrov. To bi morda lahko Evropska unija naredila, zato da bomo imeli eh, otipljive rezultate, eh, otipljive načine merjenja tudi in to bi za 10 milijard kubičnih metrov zmanjšali porabo energije v Ukrajini. Če želimo okrepiti varovanje eh, podnebja, potem lahko eh, iščemo različne pristope, kajti sedaj imamo eno rešitev za vse, ampak moramo upoštevati tudi specifične vidike posameznih držav članic EU, s tem, da EU želi biti tu vodilni, ampak istočasno pa se treba ozreti tudi na neevropske partnere in na sosede. Hvala hvala lepa. Še dva. Kolegica Pičnjenska. Šanovni panjstvo, rzeczywiście bezgled... Hvala lepa. Gospod in gospode, spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi. Torej, če ne bomo dosegli globalnega sporazuma, eh, ne bomo mogli uh, biti uspešni pri um, boju proti podnebnim spremembam. Ne bom ponavljala tega, kar so kolegi že povedali, ampak želela bi opozoriti na odstavek tri rezolucije. Tu imam občutek, da eh, se vedno znova vsako leto pojavlja ista napaka. In sicer Evropska unija. Uh, Eh, opozarja na to, da tiste države, ki so že zmanjšale obseg emisij, morajo s tem še nadaljevati, ampak vemo, da moramo zaščititi eh, naše okolje eh, in to zavedanje je vedno večje, ampak ni enako povsod. To zavedanje je najbolj prisotno v Evropski uniji, zato ima Evropska unija najbolj dorečeno zakonodajo na področju varstva okolja in eh, zato imamo tudi del odgovornosti eh, pri uh, Eh, globalnih emisijah, ampak Evropska unija predstavlja samo 10 odstotkov teh eh, globalnih emisij. Zato pri eh, postopku pogajan mislim, da ne smemo enostransko obljubljati, da bomo naredili največ. Mi imamo že itak najbolj restriktivno zakonodajo na področju zmanjševanja emisij in to je to je samo še spodbuda za tiste, ki itak nimajo nobenega namena zmanjševati uh, svojih uh, emisij in upam, da bo ta rezolucija upoštevala uh, globalno konkurenčnost, kaj mora biti glavni kriterij pri sprejemanju odločitev. Uh, eden od prejšnjih govorcev je govoril o premestitvi emisij. Res, to drži. Ampak uh, premestitev emisij je nekaj, do česar pride ne samo zato, ker je delovna sila eh, cenejša zunaj Evrope, ampak tudi zato, ker ni praktično nobenih pravil glede eh, varstva okolja zunaj EU in zato potrebujemo eh, globalno rešitev, kajti sicer se bo ta norost nadaljevala. Mi bomo imeli vedno ostrejšo zakonodajo eh, in na ta način bomo lahko samo odprt muzej. In ne nazadnje, kolega Grote. Hvala lepa, nekaj prispevkov sem slišal in kolega Gžib je ravno kar dejal, da ni ene magične rešitve za to problematiko, se popolnoma strinjam, pazljivi moramo biti, realistični in upati, da bomo naleteli na odprta všesa. Tudi doma eh, vidimo, da ima vsak eh, malo drugačen eh, pristop, eh, vsak bi rad poučeval drugega, ampak v vsake države članici poteka čisto drugačna interna razprava, drugačni izzivi obstajajo na polskem, zagotovo drugače kot pri nas. Če želimo kaj doseči, bomo morali strniti vrste. V preteklem mandatu mislim, da nam je kar dobro uspelo v odboru za industrijo, v odboru za okolje. Eh, zastavili smo cilje, eh, zastavili pot za energetsko in podnebno politiko. Ampak zdaj se moramo odpraviti na to pot in lahko to storimo bodi si smotrno, pametno, smiselno ali pa raje, raje pustimo. Nekje vmes nima nobenega smisla. To bi bilo najslabše, kar lahko storimo. Kaj ti potem ne, nimamo nobene gotovosti za načrtovanje, nobene gotovosti sploh in nihče ne ve, kaj naj počne. Zato mislim, da bi morali kot Evropski parlament zagotoviti stabilen okvir in ga potem enotno podpreti. In v resoluciji moramo govoriti isto, kot pa potem izražamo svojim glas glasom, ko glasujemo. Vsi <clears throat> bi radi pisali lepe besede in se zauzemali za najbolj ambiciozne cilje na svetu, ampak te, potem, ko treba razporediti breme, pa stvari zavrnemo. Jaz sem demokrat, prav, enkrat pač eh, eh, gre prav, drugič ne, ampak nikar ne ustvarjamo pričakovanj, ki jih ne moramo izpolniti. Realisti moramo biti. Tudi ni nam treba čakati na prestali svet, sami podimo naprej. Jaz sem popolnoma pripričan v to. Pri nas v Nemčiji imamo najvi, najbolj drago energijo, ampak to ustvarja delovno meste. Ladedelnice smo zaprli. Pa ne. Ampak zar, to zaradi tega, ker je, je v Južni Koreji konkurenca premočna in tam izvaja socialni dumping. Um, toplarne smo večinoma nadomestili uh, z obnovljivimi viri. Uh, težko industrijo zapiramo in nadomeščamo delovna mesta z bolj sodobnimi uh, področji. Stvari zapiramo zaradi tega, ker je konkurenca premočna in najti moramo pač alternative. Treba je najti pač možnost za ustvarjanje gospodarske rsti. Ampak gospodarsko rast je treba na vsak način ločiti od emisicije O2. V to smer se je treba premakniti. Ljudje morajo seveda imeti možnost zaslužiti denar, ni pa ene magične formula za nobeno državo, neka srednja pot je verjetno optimalna. pogledati si moramo, kje imamo stične točke, kaj so skupni imenovalci in na tem nadgraditi potem neko enotno stolišče, začrtati pot in se je potem držati. Grazie, grazie. Hvala lepa, hvala vsem kolegom za to zelo bogato izmenjavo mnen. Besedo zdaj dajem komisiji, gospa Pardram, ki bo povedala, kakšno je mnenje komisije. Good afternoon to Hvala predsedujoči in uh, eh, dobro dan vsem. Najprej bi se zahvalila parlamentu eh, za uh, to zelo poglobljeno razpravo, ki kaže na to, uh, da zelo dobro razumemo, kaj je v igri in uh, kakšen je izziv pred nami. Globalni kontekst danes. Uh, je kar pozitiven. Bila sem v New Yorku konec tedna, videla sem na stotine tisoč ljudi na cesti in eh, slišala sem veliko eh, vodilnih, ki so se izrazili, torej ne samo na vrhovih, eh, temveč tudi o mm, obrobju in vsi so izrazili zelo jasno, da želijo biti del tega globalnega napora zlasti v Združenih državah ugotavljamo, da je eh, dejavnost sedaj eh, brez primere. Dejansko eh, smo tu prešli na drugo raven v ZDA in tudi na kitajskem imamo v naslednjem petletnem načrtu precej pomembno vlogo, ki je namenjena okolju. če si pogledamo eh, politiko Evropske unije v zadnjih letih. Eh, kaže na to, eh, da je prišlo do tega razvezovanja med emisijami in pa rastjo in ta rešitev je tudi vedno zanimivejša za naše partnerje, ki tudi sledijo našemu zgledu, torej eh, pri uresničevanju te tipa gospodarstva. Kar je tudi pomembno, je to, da je gospod Ban Kimon eh, sam eh, podporil ta vrh in da je pri tem sodeloval tudi FMI, oziroma IMF. E Eh, in Svetovna banka in da je zelo veliko število vodilnih eh, tudi eh, to izjavo Svetovne banke podprlo in jasno je tudi razvidno, kakšni so stroški nedelovanja in kako pomembno je, da se tega zavedamo. Moremo nadaljevati s tem delom in če si pogledamo zadnje poročilo IPCC-ja, ugotovimo, da eh, če ne bomo naredili, eh, kar je potrebno in tudi na vrhu eh, v Parizu, bo lahko prišlo do zvišanja temperature za 3,5 stopinj do konca tega stoletja. In To je bilo tudi že rečeno. Sedaj smo v ključni fazi. Konferenca v Limi uh, mora uh, nas mora opremiti z sporazumi in odločitvami, ki nam bodo omogočili eh, dober postopek eh, pred Parizom. In naš namen je, da se eh, definira vnaprej zahteve za to, da bodo države članice naprej vedele, vedele, kakšne so zahteve za zmanjševanje CO2 Eh, zato da bomo lahko dosegli dejansko eh, podobo sedanje situacije na globalni ravni v odnosu do ključnih ciljev. To je zelo pomembno, moramo vedeti, eh, kakšna je naša smer, kakšna je smer svetovne skupnosti in kaj je potrebno za to storiti. Prav tako moramo zagotoviti tudi to, da bo sporazum iz Pariza uh, trajen in moramo zagotoviti tudi mehanizem, ki partnerjem omogoča, da ponovno pregledajo v luči tehnološkega napredka, znanstvenega napredka tudi svoje ambicije torej da se prilagodijo znanstvenim dognanjem in da to naredijo na kolektivni ravni. Moramo najti način, kako obravnavamo eh, prilagoditev in finančne potrebe velikih držav in veli, veseli me, da eh, je to tudi zapisano v vaši rezoluciji. Eh, to, kar se dogaja v razvitih državah, zahteva razvoj, ki bo uh, smiseln. Prav tako moramo zagotoviti tudi našim partnerjem, da bodo uh, naredili to, kar je potrebno in se prilagodili na te uh, neizogibne spremembe. In še nekaj, kar je pomembno, je, uh, da želimo zagotovimo uh, ustrezno besedilo, torej uh, Eh, čez 14 mesecev bomo imeli vrh v Parizu. Eh, v tem času se bodo eh, odvijala pogajanja in moramo zagotoviti, da bomo imeli osnutek tega sporazuma, ki bo pripravljen v Limi. Moramo že imeti dober pregled nad vsemi vidiki, ki bodo predstavljali ta, ta politični svežen, zato da bomo lahko zagotovili ta eh, globalni eh, napor in uspeh eh, teh prizadevanj. Hvala. Hvala lepa komisiji. Mislim, da lahko s tem zaključimo razpravo o tej točki. Edina stvar, ki jo še moramo narediti, je to, da povemo, kakšna je časovnica. Rok za uložitev predlogov sprememb je 8. oktobra ob 12. glasovanje je predvideno v odboru Envi 5. novembra, potem pa bomo na plenarnem zasedanju glasovali 24. novembra na strasburškem plenarnem zasedanju. S tem smo zaključili točko 17. In kot sem povedal na začetku, smo spremenili dnevni red in dodali še eno dodatno točko. In sicer gre za ustno vprašanje komisiji glede nekaterih dokumentov z področja okolja. To so zahtevali zeleni oziroma koleda Eichhout. Kolega Eichhout dobi zdaj besedo, da nam predstavi to tematiko, potem pa besedo dobi komisija. Kolega Eichhout. Hvala lepa, gospod predsednik. Obljubim, da zadnjič govorim danes, potem vam ne bo več treba poslušati mojih prispevkov. To je malo povezano uh, eh, s srečanjem s komisarjem Potočnikom eh, v tem odboru pred poletnimi počitnicami. Zelo jasno je takrat povedal, da eh, je v predlogu govora o dostopu do sodnega varstva, zaščita okolja, eh, prehrana in pa motilci, endokrini motilci. Rekel je, da so stvari pripravljene, ampak še vedno nismo videli konkretnih predlogov. In zato se sprašujemo, kaj se dogaja zdaj v komisiji. Kaj ti v delovnem programu so te stvari vse omenjene. To pomeni, da je jasno, da se to pripravlja, stvari pričakujemo. Evropski parlament je pripravil resolucije ali mnenje na lastno pobudo. Torej, stvari so res vse pripravljene, nastavljene, a vseeno nekje obstaja blokada. In nas zelene zdaj res sprašuje, kaj se dogaja. Zakaj komisija končno ne da teh predlogov na plano? Še posebej, če si eh, pogledate sedmi akcijski načrt za okolje, EAP, Tisto je zavezujoče, to je evropska zakonodaja. Tam v sedmem EAP je napisano, naprimer, iz, eden izmed prioritetnih ciljev, številka štiri je, evropski državljani bodo imeli uh, učinkovit dostop do sodnega varstva na področju okoljevarstva. Bolj jasno, težko stvari zapišemo. Ali pa če spogledamo prioritetni cilj številka štiri v sedmem EAP, je zapisano tudi, da bo Evropska unija razširila zahteve glede inšpekcije in spremljanja uh, izvajanja Evropskega okoljevarstvenega zakonodajnega korpusa. Torej, to je vse zavezujoče, to so zakonski predpisi. Če se pogledamo endokrine motilce, v sedmem EAP je napisano, da bo Evropska unija razvila pristope za to, da se odzive na skrbi povezano z endokrinimi motilci v vseh eh, tipih evropske zakonodaje. Torej, ne samo, da eh, nam je komisar Potočnik povedal, da je dosje pripravljen, eh, Eh, in ne samo, da je Evropski parlament to večkrat zahteval, ne samo, da so bile dane obljube, obljube v delovnem programu komisije, to je celo del sedmega akcijskega načrta za okolje, ki je evropska zakonodaja, ki sta jo eh, sprejela so zakonodajalca. Torej, kaj zdaj traja tako dolgo? Kje so se stvari ustavile? in uh, za koga sedmi EAP ne velja. To je vprašanje, ki ga zastavljam komisiji. Vsi vemo, da se je na ravni generalnega sekretarjata komisije vse skupaj blokiralo. Zakaj? Če nam danes ne morete obljubiti teh dosejev, bomo morali zahtevati, da nas obišče v odboru generalni sekretar in se na to vprašanje jasno odzove. Zaradi tega, ker, če jaz kaj vem, je tudi generalna sekretarka uh, zavezana k izvajanju tega 7. EAP. Če pa ona ne misli odgovoriti na to, bomo pa povedali predsednika komisije, ker nekdo bo pa moral odgovarjati. Toliko men, o, o, o, od mene. To je moje splošno vprašanje. Vem, da bi radi drugi še kaj dodali, ampak jaz sem prepričan, da bo treba na to najti odgovor. Če ne bojo pa sledila še dodatna vprašanja. Besedo predajam takoj komisiji, da odgovori na vprašanja, ki jih je postavil kolega Ekaut. Potem pa bomo dali besedo še drugim kolegom, ki bi morda želeli postaviti še dodatna vprašanja komisiji. In ob koncu bomo komisijo ponovno prosili, da odgovori. Besedo dobi takoj predstavnik komisije. Mr. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Dobr dan. Povabili ste službe Evropske komisije. Na odgovore na ustna vprašanja, potem, ko vas je eh, obiskal komisar Potočnik. Najprej naj vam potrdim in zagotovim, da vse službe komisije sledijo 7. EIP potem, ko sta ga parlament in svet sprejela lani konec leta na predlog komisije. Držimo se tega načrta akcijskega programa, pa ne samo splošno, ampak do zadnje pozor, podrobnosti pri vseh pobudah, ki so v tem programu. Izvajamo vse pripravljalno delo, administrativno in vsebinsko za vse štiri predloge. V smislu dostopa do sodnega varstva, do eh, okoljskih inšpekcij, vse službe, pristojne službe pripravljajo vse strezne in zahtevane pobude, ocene očinka, ki jih zahtevajo, postopki se pripravljajo. Dve oceni učinka sta že predmet pregleda posebnega odbora v komisiji. Kar se tiče prehrane oziroma prehranskih odpadkov, morda ta, to problematiko bolje poznate, ker je nekoliko bolj prisotna v javnosti, prepoznavna. Komisar je pred eh, poletjem sprejel poseben svežen o ustanovljeni politiki Evropske unije glede prehranskih odpadkov. Službe komisije so pripravile sporočilo o takšnih odpadkih, vendar pa to na koncu ni bilo besedilo eh, v celotnem svežnju Evropske komisije. Vseeno, en pomemben element je dožnost spremljati količino odpadkov in zavezujoč cilj znižati do 2025 za 20 odstotkov prehranske odpadke. To so deli zakonodaje, zakonodajnih predlogov. Vse ostale elemente pa bodo uh, pripravile službe komisije pravočasno. Vse uh, predloge uh, bo komisija pripravila, ki jih še ni pripravila do uh, poletja. Kar se pa tiče endokrinih motilcev, tu potrjujem in zagotavljam, da poteka pripravljalno delo, vključno z znanstvenimi raziskavami in zbiranjem podatkov. Službe komisije to delo opravljajo, včasih pripravljalno delo seglo onkraj zmogljivosti Evropske komisije. Poiskali smo tudi pomoč EFSE in pa JRC. ta organa sta prispela podatke, ki so nujni za določitev določenih kriterijev o, e, za endokrine motilce. Torej, splošno rečeno, v splošno rečeno, na splošno se delo opravlja predlogi so pripravljeni. Vendar pa vsaj nekateri izmed teh štirih predlogov niso bili del uradno, niso bili del delovnega programa Komisije 2010 do 2014. Vsaj ne v prvem delu delovnega programa, ki ga komisija razume kot zavezojočega for the adoption To pomeni, da bi za sprejetje formalne pobude morali izpolniti dva, dve, dva kriterija, tehnične priprave in politične odločitve. Tehnična priprava je bila upravljena, splošno, Pri, predlogi so pripravljeni, politično odločitev bo pa treba še sprejeti, če naj se ta predlog, se naj ti predlogi potem tudi dejansko predložijo zakonodajalcema. Tega zdaj v zadnjem mesecu delovanja te komisije verjetno ni smiselno pričakovati, ampak vedeti je treba, da je bilo pripravljeno delo opravljeno, tako da bo naslednji kolegi Evropske komisije lahko sprejel politično odločitev in ta odbor bo potem seveda dobil priložnost, da predloge tudi prouči. Vse štiri. Takrat se boste potem odločali o tem, kakšna je njihova vsebina in kaj storiti. So, I, uh... To je vse, kar imam reči v zvezi s tem. Če ima kdo kakšno dodatno vprašanje, sem nam pripravljen odgovoriti, če bom le lahko. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa prisluhnimo še prispevkom kolegov. Kolega Stas je prosil za besedo. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, jaz bi rad povedal nekaj o prehranskih odpadkih. Preseneča me namreč izjava komisije. Aprila 2013, pred lepim časom, je komisija najavila sporočilo o vzdržni prehranski politiki, kar pomeni manj prehranskih odpadkov. Komisija je dejala, da bo do konca leta 2013 ali pa na začetku leta 2014 objavila sporočilo. Komisar Potočnik je tu v odboru večkrat povdaril, da je pripravljeno delo upravljeno. Takoj pred volitvami je potem dejal še, da bo sporočilo objavljeno še v tem mandatu komisije in sicer 7. maja, pravzaprav nekaj tednov pred volitvami. pod pritiskom generalne sekretarke Menda in pod pritiskom predsednika Baroza pa je ta zadeva izginila z dnevnega reda, čež da bo to vplivalo na volitve. Rekli so, da bo potem sporočilo objavljeno takoj po volitvah. Potem je komisija objavila sporočilo o e, cirkularnem gospodarstvu kjer je bilo sicer nekaj klauzul o prehranski politiki, ampak sporočila uh, pa ni uh, objavila Evropska komisija. In tako se stvari nadaljujejo. Čas pa teče, devet mesecev se ni nič zgodilo. Zdaj ste pa rekli, ja, še nekaj tedno je do nove komisije, počakamo na novo komisijo, pa smo spet tam. Službe komisije so pripravile dobro besedilo, v to delo je bilo veliko vloženega, tudi eh, javno posvetovanje je bilo izvedene. 2012 je Evropski parlament pripravil mnenje in poročilo, vse je torej opravljeno, vse je storjeno, vse je nared. V bistvu je tudi vsebina sporočila že pricurljala v javnost. In komisija in potočnik eh, sta prejemala že čestitke. Jaz res ne razumem. Še se pogovarjamo o podnebju, o emisijah in ne razumem, zakaj komisija zdaj nima možnosti pripraviti dobrega dokumenta, zato da bi končno lahko izvedli javno posvetovanje. Res je velika škoda, da to ni prišlo na, v javnost. Zakaj se o tem ne razpravlja. Očitno pa obstajajo sile še nad komisarjem, potočnikom, nad komisarjem za eh, kmetijstvo in nad komisarko za podnebne spremembe, ki očitno vlečejo niti očitno predsednik Barroso in generalna sekretarjaka Dej vlečeta te niti in očitno vodita stvari po svoje. Jaz eh, podpiram vprašanje eh, kolega Eckhauta, če ne bomo dobili odgovora, bomo povabili generalno sekretarko oziroma predsednika komisije. Hvala lepa, sedaj besedo dobi podpredsednik Javor. Hvala lepa, gospod predsednik. Pridružujem se kolegu Stasu in trikrat počrtujem besedo okoljske inšpekcije. Te so ključne za zagotavljanje ustreznega izvajanja evropske okoljske zakonodaje leta 2008 je Evropski parlament zahteval zakonski predlog do konca leta 2009. Danes smo konec 2014 in še vedno se ni nič zgodilo. Nič ni prišlo na mizo v Evropskem parlamentu. Nič se ne dogaja. In to je zdaj velika ovira, ki onemogoča ustrezno izvajanje evropske okoljske zakonodaje. Z vprašanjem se pridružujem kolegu Stasu. Zdaj, kako je to mogoče, da je predlog pripravljen? Ocena očinka je bila upravljena, naletela je na eh, pozitivno presojo oziroma mnenje pristojnega odbora za ocene učinke. Vse stvari so nared. Kje je zdaj ovira, zakaj ta predlog ni na pogajalski mm, mizi? In eh, pri eh, okoljskih inšpekcijah je situacija še hujša kot pri prehranskih odpadkih. Pri inšpekcijah namreč ne zaznavamo nobene omembe v nobenem dokumentu Evropske komisije. Prehranski odpadki so vsaj omenjeni tam tistem sporočilu. Torej, kdo blokira ta predlog, zakaj ni na pogajalski mizi v Evropskem parlamentu, kaj se dogaja? s čim nam boste zagotovili, da bo nova komisija pa to sprostila. Grazie, adesso. Hvala, podpredsednik oziroma kolega Gerbrandi za liberalce. Izvolite. Um. Oprostite, gospod predsednik, rad bi se zelenim zahvalil za to, da so uvrstili to na dnevni red čeprav je časovni izbrani trenutek morda nekoliko po nesreči, ampak vseeno, zdaj je to tu. Pred dvema letoma sem prevzel pobudo in napisal dopis v imenu odbora Envi predsedniku Barosu in se v njem pritožil o tej zadevi. Ta zadeva je v predalu Catherine Day, menda tam v tistem mm, predalu Catherine Day je menda cela vrsta predlogov, ki so pripravljeni na objavo. Vidim, da se eh, eh, predstavniki komisije nasmihajo, kar pomeni, da sem udaril žeblico na glavico. Nekako se stvari včasih izgubijo na eh, pisalni mizi generalne sekretarke. Če si zdaj pogledamo nov delovni program, nove misije in pa eh, novo, nov izraz, eh, izkaz eh, namere nove komisije, se mi zdi, da bo zdaj ta predal še zrasel. Črna luknja. In politično je to popolnoma nespremljivo. če nek minister v državnem parlamentu obljubi, pa potem ne da predloga, ga bodo odpustili, ampak nekako tu to ne funkcionira. In jaz ne razumem, kako komisiji vsakeč znova uspe, da uh, eh, ujde Jaz v bistvu sploh ne pričakujem več nobenega predloga. Jaz sem opustil upanje, ampak to še vedno popolnoma nespremljivo. Če zdaj komisija pravi, da bo uh, do zadnje podrobnosti spoštovala 7. EAP, kot ste dejali, jaz upam, da boste ta 7. EAP res razumeli kot akcijski načrt komisije za področje okolja. Torej, Upam zdaj, da ta vaša izjava predstavlja politično zavezo za Evropsko komisijo, za naslednjo Evropsko komisijo. S drugimi besedami, vse, kar je v sedmem programu in česar komisija ne bo storila, bo uh, razlog, da pozovemo predsednika Junkerja v naš odbor ali v plenum. Nekaj moramo storiti. Grazie, adesso. Hvala. Kolegica Auken. Hvala. Še sama bom nekaj dodala. 20 let sem bila poslanka v Danskem parlamentu, 10 pa tule. Stvari so bile sprejete, so zakon. In to je treba spoštovati. Lete, akcijski načrt, jaz sem sodelovala pri pogajanjih. Vsi smo požegnali tisti program in glasovali o njem. In to je prava politična zaveza. In to ni politična kuhna, to ni bilo nič pod mizo. Torej, zdaj še enkrat opozarjamo, da to potrebujemo in to me res skrbi zdaj. Zaradi tega, ker gre tu za zadeve, ki so za nas zelo pomembne. Dostop do sodnega varstva je mm, otrok ljubezni iz Danske. Mi se zelo zazemamo za to in vsi skušamo zagotoviti, da bi ta dostop do sodnega varstva, do sodstva zagotovili tudi za eh, okoljevarstvenike. Ampak to se je zdaj tu blokiralo nekje. Dobro, stvari bo treba malo prilagoditi, ampak treba je to zdaj sprejeti. Državljani imajo pravice. Tu gre za resna vprašanja. In tega odvisna tudi kredibilnost celotnega sistema in našega parlamenta. Jaz sem Mene je kar malo strah, zdaj kaj bo s to novo komisijo. Da ne bo potem spet vse izginilo v črni luknji. In potem so tu še endokrini motilci. Pri nas, pa verjetno tudi drugot, je ta zadeva prišla uh, tudi v volilno kampanjo. Eh, danski raziskovalci so dokazali eh, negativne posledice celo na nerojene otroke in na plodnost. Ko so bili zbrani dokazi, da endokrini motilci znižajo plodnost in vplivajo na nerojene otroke, so mislili, da to se bo pa zdaj nekaj spremenilo, pa se nič ni zgodilo. Mi smo v volilni kampanji. Uh, dejali, da so stvari obljubljene, da so praktično na pogajski mizi. Že od leta 1989 menda hočemo stvari urediti, pa se nič ne zgodi. Zdaj bo treba mobilizirati uh, ljudi, upam, da ne v boju proti komisiji, ker jaz bi rada videla, da nekaj storimo, da skupaj nekaj storimo, da pokažemo, da imamo politično voljo in da si s tem zagotovimo politično kredibilnost. Jaz torej res iskreno upam, da nam boste povedali, pa ne samo preko potočnika, ampak preko tega irskega duha, o katerem smo zdaj že nekajkrat slišali. Ma se med irskim predsedstvom je bil sprejet ta sedmi EAP, mogoče ima ta uh, nova irska oseba uh, kakšne nove podatke o tem. E no- Hvala zadnji je kolega Torvalc in glede na to, da nihče drug ni prosil za besedo, bo besedo potem dobila komisija. Fun to listen naj dodam samo, da se mi je zdelo zelo zabavno slišati eh, prispeve komisije. Kratek je bil, eh, da je vse pripravljeno, ste rekli, ampak se ni nič zgodilo. In to me spomne na anegdoto iz ruskega kolhoza v 30-ih. Tovariš Stalin, vse smo storili, ampak eh, poželi pa nismo nič. Grazie e adesso la parola. Hvala, beseda zdaj dobi komisija, izvolite. Thank you, Mr. Uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se generično odzval na tiste komentarje, na katere se lahko pretekli čas smo skušali kar najbolje izkoristiti, okrepiti znanstveno bazo in razdelati in razviti argumente. V sodelovanju z znanstveniki, eh, strokovnjaki, eh, okoljevarstvenimi inšpektori in drugimi strokovnjaki, da bi zagotovili, da bodo ideje iz teh predlogov na koncu naletele na podporo. Trdo smo delali tudi v sodelovanju z državami članicami in s tem delom nadaljujemo, da bi lahko torej zagotovili to podporo, da bi lahko zagotovili, da bodo ti predlogi hitro sprejeti, ko bodo enkrat predmet pogajanj in da se jih bo potem dalo tudi dobro izvajati. In še nekaj, ker ste nekateri komentirali to. Interes tega parlamenta na tem področju je legitimen in zato je jasno, da se je treba odzvati na razvoj dogodkov. Vendar pa je treba poskrbeti, da bo na koncu rezultat dober, vaš interes je zagotovo legitimen. Mi smo pa zdaj pripravljeni na nadaljevanje dialoga. če bo ta parlament še naprej ustrajal, naj zagotovi, da bo politično sporočilo ustrezno. Ringraziamo la commissione per... Komisiji se zahvaljujemo za odgovor in to dodano točko zaključujemo današnji sestanek. Jutri zjutraj začnemo ob desetih po sestanku koordinatorjev. Prijeten večer vam želim.